we open the meeting. Odpiramo današnjo sejo. Predlagam, da sprejmemo um, dnevni red z naslednjimi spremembami. 15. točka mestna razsežnost. Eh, politik EU tega danes ne bomo obravnavali, ker ni eh, poročevalke vendar bomo ob koncu eh, dopoldniva ob 12.30 v zvezi s tem eh, do, prejeli nekaj informacij. Vse, eh, vsi jeziki so na razpolago razne hrvaščine. Pozdravljamo novega člana. Eh, gospoda Amjata Bašija v našem odboru, ne vem ali je trenutno v dvorani, je namestnik v našem odboru v imenu IKR in ga prisrčno pozdravljamo. Danes dopoldan nas bo pozneje obiskovala skupina obiskovalcev, eh, ki je tu v parlamentu na povabilo odbora za kulturo. In že smo pri četrti točki dnevnega reda. Čez Atlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb, oziroma nekaj sem pozabila povedati. Um, um, zapisnik se je 21. januarja lahko sprejmemo, a ne? In naslednja točka so priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za četatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb. Um, torej, prava izmenjava mnen o tem, mnen, o tem mnenju bo 5. marca na izrednem zasedanju odbora. E, rok za vložitev predlogov sprememb pa je 6. marca. 2015 ob 12. uri. E, torej, to so roki, ki jih moramo upoštevati. E, gospa Marjen Harkin je tu v dvorani in ji dajem besedo. Ona je pročevalka e, za to področje. E, danes dopolden bom zelo kratka, kajti ne gre za izmenjavo mnen eh, osnotek mnenja smo razdelili poročevalcem v senci prejšnji teden, danes dopovdan pa tudi poslancem. Eh, na izrednem zasedanju, na izredni seji 5. marca bo torej izmenjava mnen in rok za predložitev sprememb je 6. marec 12, eh, ob 12. uri. Zato smo danes lahko zelo kratki. Vem, da, eh, da so poslanci zelo zainteresirani za to temo. Mnenje je zelo kratko, samo 1500 znakov in kot rečeno, eh, naslednji četrtek do povdan bo izmenjava mnen o tem, seveda pa smo vsem poslancem na voljo, ki se želijo o podrobnostih pogovoriti z mano. Ampak kot rečeno, um, um, torej čas je zelo kratek in pravzaprav pričakujem veliko predlogov sprememb. Hvala, gospa Harkin. Uh, več poročevalcev v senci imamo za to. Ali želi kdo od poročevalcev kaj povedati o tem? Ne. Torej, to bomo potem opravili na naslednji seji ali želi kdo od komisije kaj dodati, ne? To pomeni, da to lahko zaenkrat eh, končamo. Časovnica je jasna, eh, sledi eh, peta točka na dnevnem redu, eh, individualna zaščitna oprema, gre za osnutek mnenja osebna zaščitna oprema. Laura Augea, eh, ki je poročevalka, eh, dobi besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Dobar dan, kolegice in kolegi. Želim se zahvaliti za priložnost, da, za, za to, da ste me izbrali eh, kot poročevalko za pripravo tega mnenja. Hvala tudi za zaupanje, ki mi je bilo s tem izrečeno in sicer skupin, predstavnici skupine, na katero se ne gleda vidno pozitivno v tej hiši. E, v delu, ki sem ga opravila v zvezi s tem mnenjem, sem se poskusala, poskušala premikati v dve pomembni smeri ki jo je treba upoštevati pri tem mnenju. Direktiva, ki bo zamenjena s to uredbo, je imela po moje določene pomankljivosti in eh, ko smo ko pri, pre, pripravljali predloge sprememb, je bil naš namen, da prejšnja direktiva ne bi omogočila različnih interpretacij razlag, predvsem kar zadeva pristojnosti držav članic. In sicer, da bi prepričili, da bi pri izvajanju uh, različne interpretacije zmanjšale učinkovitost. Osebna zaščitna oprema delavcev je temeljni element za preprečevanje nezgod pri delu, ki so pogosto tudi smrtne. Zato sem poskusila posvetiti pozornost temu, kar mora biti Eh, eh, eh, torej, predvsem sem, sem posvetila um, pozornost varnosti. To je najbolj pomembno za delavce. Pripravila sem različne predloge sprememb. Uh, torej, um, gre seveda za različne vrste uporabnikov te osebne zaščitne opreme in tudi to je treba upoštevati. Zato sem razlikovala uh, med različnimi instrumenti, da bi upoštevali, naprimer, fizične značilnosti delavcev, s tem, da razlikujemo med eh, moškimi, ženskami, mladimi delavci in invalidi. In sicer zakaj? Naprimer v Italiji, pa tudi verjetno v drugih, eh, številnih drugih eh, državah, je ekonomska kriza privedla do tega, da se vedno več mladih vključuje v svet dela in zato mora, morajo imeti na voljo tudi inštrumente, ki, ki ščitijo pri delu. In um, če upoštevamo to diferencijacijo, je lažje zagotoviti ustrezno mar, varnost. Um, potrebno je zagotoviti tudi informiranje in ozaviščanje, predvsem. Um, da vemo, eh, ozaveščanje med tistimi, ki proizvajajo zaščitno opremo in tistimi, ki jo uporabljajo. In zato sem um, v predlogu sprememb opozorila na informiranje tudi tam, kjer je to nujno, naprimer um, na spletnih stranih in tako naprej. Uh, kjer včasih niso na voljo ustrezne informacije. Torej gre za informiranje o osebni zaščitni opremi in ta informacija mora biti jasna. Označevanje <clears throat> navodila za uporabo mora biti na voljo eh, v eh, jeziku, kjer je oprema dana na trg. Razen tega mora biti zagotovljen nadzor nad uporabo nad praktično uh, in um, uh, možnostjo uporabe in nad tem, da so proizvodi eh, res tudi uporabni v praksi. Torej, razen nadzora pa so potrebne tudi izjeme tam, kjer um, Eh, oziroma kjer eh, ne prihaja do ustreznega nadzora, je treba predvideti tudi kazni. Eh, torej države članice morajo imeti možnost, da se instrumenti izvajajo v praksi na učinkovit način. Menim, da je potrebno tudi spremljanje kapilarno spremljanje v državah članicah eh, in v sodelovanju z Evropsko komisijo. In sicer eh, bi bilo to treba nekako povezati v omrežje. Dobra praksa mora biti spodbuda eh, za posamezne države članice, kjer se uredba izvaja torej v prvi vrsti sem mislila na delavce in na tiste, ki proizvajajo to zaščitno opremo, tako da bo eh, zagotovljena zaščita delavcev samo z učinkovitimi instrumenti, s korektno informacijo in z eh, učinkovitim nadzorom lahko zagotovimo varnost delavcev pri delu. Seveda, bom rada sodelovala z vsemi, ki želijo prispevati eh, k temu mnenju, eh, kajti zavedati se moramo, da bo ta uredba velikega pomena za varnost in zdravje delavcev. Torej, odprta za, sem za vsak konstruktivni dialog. Torej, gre za, kot rečeno, zagotovitev varnosti in zdravja tistih, ki uporabljajo to osebno zaščitno opremo. Hvala. Sedaj pa dobijo besedo poročevalci v senci, najprej gospod Kaza za skupino ELS. E, kolegice in kolegi, e, dober dan. E, hvala Lauri za um, odlično in ogromno delo, ki ga je pripravila. E, osebna zaščitna oprema, kakovostna osebna zaščitna oprema je ključnega pomena za zdravje, za varnost e, delavcev, zaposlenih. E, ko gre za različne vrste delovnih mest, ki so izpostavljeni tveganju, mora ustrezno delovati ta osebna zaščitna oprema, kajti gre za zagotovitev zdravja eh, teh delavcev. To je sektor, ki bi lahko imel tudi korist od tega, če bi imeli na evropski ravni večjo skladnost. Zato pozdravljam predlog komisije, da sedanjo direktivo zamenjamo z uredbo dosje, ki je pred nami danes, vsebuje eh, pozitivne, dobre točke za izboljšanje predloga komisije. Še posebej to velja za personalizacijo osebne zaščitne opreme, torej da upoštevamo končnega uporabnika uh, ali je to moški, ženska, mlad delavec ali tudi oseba z uh, invalidnostjo. Potem oblikovanje eh, aplikacije za um, pametne telefone, ki vsebujejo nabodila za uporabo določene opreme. Potem vzpostavitev kontaktnih točk in informacijske kampanje za uh, oz, za boljše ozo, ozaveščanje. Moram pa videti, da mm, ne ugovarjam temu poročilu, vendar še čakam na eh, feedback strani industrije in potem bomo tudi bolje videli, kako takšni ukrepi uh, vplivajo uh, tudi na trgovino, na eh, industrijo. Torej, ampak ideje so dobre in zato se želim zahvaliti poročevalki za opravljeno delo. Hvala, gospod Kaza. Sedaj pa gospod Bala za skupino SND. Hvala, gospa <clears throat> predsedujoča. Eh, Pravzaprav smo menili, da je to bolj tehnično poročilo, ampak pravzaprav gre za vsak dan delavca. Kaj ti, če nekaj ni v redu, lahko pride do nezgod in um, za nevarnost um, delavcev. In treba um, in vedeti moramo, kako s tem ravna EU. Um, nekaj mora biti jasno v tej, uh, <clears throat> v tej zvezi. Torej, pristojni odbor je odbor IMKO in naša naloga je, da pripravimo mnenje. Torej, gre za življenje, za zdravje delavcev. Kot rečeno, že obstaja direktiva in komisija je predlagala, da se direktivo zamenja z uredbo. Se pravi, da se določene stvari poenostavijo, področje uporabe se razširi. Eh, za uh, opremo, za katero gre. Torej, uh, osebna zaščitna oprema sedaj prav tako sodi v področje uporabe. Mnenje je dobro pripravljeno in vseboje predloge, s katerimi se strinjamo. Nočem biti predolg, želim opozoriti na dve točki. V odboru IMKO je predsednica uh, Vicky Ford črtala eno od točk, ki je bil v predlogu komisije in sicer, da naj bi certificiranje e, e, treba obnoviti vsakih pet let certificiranje te opreme. To omogoča boljšo, boljši nadzor kakovosti, ampak odbor IMKO oziroma predsednica predlaga črtanje tega. E, če obstaja um, Eh, neko dovoljenje, se to podaljša brez nadaljnega nadzora. Mi pa smo mnenja, da je delavec bolje zaščiten, če se ponovi ta postopek certifikacije vsakih pet let. <clears throat> Eh, pripravljalka mnenja pa eh, se očitno strinja s tem črtanjem. Torej, m, mm, tega ne najdemo več, da bi eh, se to eh, se certificiranje ponovilo eh, vsakih pet let. In mi smo za to, da se vrnemo na prvotni predlog komisije. Drugič, <clears throat> odprti smo mm, pri določenih industrijskih sektorjih, kjer poteka preverjanje vsakih pet let, kjer to obstaja že danes in če bi eh, Eh, tam se to lahko poenostavi, tako da se ne bi povečalo upravno breme. Eh, ob teh dveh točkah, ki, sta, <clears throat> še, ki jih je še možno izboljšati, pa se nam zdi delo zelo dobro. Hvala za skupino Alte, gospa Labadojova. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, govorim v imenu Ule Turnes, ki je poročevalka v senci za skupino Alde. Želim se zahvaliti po ročeval, ki za pripravo mnenja, predlog komisije je imel tri cilje. Prvič, da se boljše zaščiti varnost ceste in zdravje uporabnikov osebne zaščitne opreme in da se zagotovi en, zagotovijo enaki pogoji za to opremo eh, ekonomski, eh, za ekonomske subjekte na notranjem trgu in da se poenostavi regulativni eh, okvir eh, v Evropski uniji na tem področju. Odbor za zaposlovanje naj bi se osredotočil na vidike zaposlovanja, torej gre za varnost in za eh, Eh, zdravje eh, uporabnikov. Eh, odbor za zaposlovanje naj se ne bi posvečal podrobnim <clears throat> vidikom zaščitne opreme. ULA se bo torej osredotočila predvsem na ta dva vidika, varnost pri delu in um, um, in zdravja. Hvala Lauri, da se je, ukva, da se je osredotočila predvsem na končnega uporabnika, uporabnika. Torej oseba, ki uporablja tako opremo, to osebo je treba še posebej upoštevati. Ta mora biti glavni fokus našega dela. <clears throat> torej, izbrala sem ciljno usmerjen pristop. Um, Eh, kajti če smo preveč široki v pristopu, nismo uspešni. Razen tega gre tudi za poenostavitev zakonodaje in izvajanja. To je še posebej pomembno za MSP-je, kajti eh, MSP-ji na MSP-je zelo slabo vpliva prekomirna zakonodaja, kajti nimajo Eh, dovolj kapacitet eh, za eh, to, da bi se ustrezno ukvarjali s tem. In to bodo torej naše smernice za pripravo predlogov sprememb. Še enkrat najlepša hvala poročevalki za doslej opravljeno delo in veselim se nadaljnega sodelovanja z njo. Hvala gospa predsedujoča. Sedaj pa gospa McIntyre za skupino EKR. Hvala gospa predsedujoča želim se na začetku zahvaliti Lauri, poročevalki, za um, delo, ki ga je vložila v to. To zelo cenimo in veselimo se nadaljnega dela um, z namenom dosega dobrega rezultata. Um, sedanjo zakonodajo je treba ažurirati v, ok, v skladu z novim zakonodajnim okvirom in gre za poenostavitev um, zakonodaje na notranjem trgu. Seveda uh, potrebujemo stroge zahteve, kar zadeva osebno zaščitno opremo. Vendar ta predlog e, obravnava predvsem modernizacijo in ponestavitev že dobro delujočega sistema. In zato smo mnenja, da so potrebne potrebne spremembe. Moramo zagotoviti učinkovitost zakonodaje, vendar moramo prepričiti, da bi z dobrimi nameni prišli do zakonodajnega akta, ki bi bil preveliko breme in s tem ne bi dosegel namena. Zato je potrebno zagotoviti ravnovesje. Predvsem moramo pomagati podjetjem, da lahko izvajajo zakonodajo, ki mora biti enostavna, Eh, in učinkovita. Naša vloga kot zakonodajalec je ta, da zagotovimo, da se držimo načel boljše zakonodaje. Pri tem ne mislim, da ne potrebujemo predpisov, temveč potrebujemo enostavne predpise, enostavno zakonodajo, tako da bodo mala podjetja to tudi lahko spoštovala, tako da bodo razumela, kaj morajo storiti upravljanje tveganja in um, znanstvena osnova mora biti temelj varnosti in zdravja in, uh, zdravja in to velja tudi za to zakonodajo. Pripravili bomo nekaj tehničnih e, predlogov spremljiv, ki jih ne bom v podrobnosti Eh, predstavila. Gre za eno področje in sicer gre za to maksimalno petletno eh, veljavnost eh, potrdil, certifikatov. Mi smo že izrazili določeno skrb v zvezi s tem, da je to obdobje prekratko v primerjavi z življenjsko dobo te, življenjske, te um, zaščitne opreme. Ampak um, pri naslednjih sestankih bom Eh, to podrobno predstavila. Potem veseli me, da omenjamo tudi splet, eh, ki naj bi ga uporabili v namen informiranja. Moramo se poslužiti teh novih tehnologij, eh, tako da bodo na ustrezen način uporabljeni. Da bo na ustrezen način uporabljena oprema, ki je <clears throat> predvidena za ta namen. Veselim se naslednjih pa eh, govora o gospode Barnjova za zelene. Govorim z gospoda Terja Rintija, ki je poročeval, poročevalka v Sinci, ki pa danes ne more sodelovati. <clears throat> Zelo nakratko želimo eh, kolege in kolegice opozoriti tudi na določene številke v zvezi z osebno začitno opremo 2007 je 23 tisoč delavcev eh, trpilo zaradi zdravstvenih težav povezanih z delom. 2011 eh, je bilo več kot 2 milijona nezgod pri delu v Evropski uniji, eh, ki so vodili do več kot tri dnevnega bolniškega dopusta in 3691 nezgod se je, je bilo fatalnih. Um, torej, varnost in zdravje sta temeljne, temeljni pravici. Um, in delavec uh, lahko zahteva uh, ustrezne eh, pogoje dela. To je povezano tudi z dostojnostjo. Um, torej, kar zadeva osebno zaščitno opremo, uh, Eh, to naj bi privedlo k zmanjšanju takih nezgod pri delu. Eh, pomembno je, da zagotovimo ustrezen nadzor, kontrolne mehanizme, takoj, ko je zaščitna oprema eh, na voljo na trgu, kjer ugotovimo tveganja, je treba takoj umakniti to opremo to mora eh, narediti proizvajalec. Eh, razen tega je treba zagotoviti ustrezno vzdrževanje, čiščenje te opreme in navodila mora, morajo biti jasna in razumljiva. Posebna pozornost eh, velja eh, eh, črno. Aha, um, um, torej, pri eh, delu na črno, um, tako da zaposlovalci, um, delodajalci eh, se ne izognejo odgovornosti, potem seveda gre za posamezne kategorije, um, naprimer um, delo um, v neformalnem sektorju, ki ga opravljajo predvsem tudi ženske. Naša skupina, podpira eh, to, kar je pripravila eh, poročevalka, tudi eh, predlogi sprememb so dobri, seveda pa jih bomo pripravili tudi še sami, gre predvsem za to delo na črno in od uh, uh, ustrezna uporaba in vzdrževanja, čiščenja in tako naprej te opreme. Hvala. <clears throat> Ines Zuber za skupino GUE, ki pa noče besede. Hvala. To pomeni, da se že lahko pripravimo na glasovanje in začnemo s glasovanjem. Um, rekla sem že, da je rok za vložitev eh, predlogov sprememb 3. marc ob 12. in Eh, ob 12. uri in 1. aprila bomo v odboru glasovali o tem. Sedaj pa glasujemo, bomo začeli z glasovanjem. then we'll start the voting. Zaczynamy z głosowaniem. Najprej Europejski Sklad za Prilagoditev Globalizacji. In sicer gre za Attica Publishing za dejavnosti v Grčiji. Kdo je za? Elektronsko glasujemo. Stern glasoval preveč. Še vedno je eden preveč pri ELS. Still one too many? Še vedno. Eden preveč. We take it from start, the vote is open zaenkrat glasujemo. Konec glasovanja. Še vedno je en preveč iz vrst ELS. <laughs> yes. <laughs> Did you find him or her? tego, że odkryli. There is still one too many, sorry to say, but we... Mi je žal, ampak še vedno je isto, en je preveč. Now it's okay. Sedaj je v redu. Konec glasovanja, to je sprejeto z veliko večino. Potem drugi del Attica Broadcasting, Grčija začeti glasovanja. Imamo sedaj pravilne številke ja. To je sprejeto. Gospod Haza, preden nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. ELS se strinja z besedilom eh, ustnega vprašanja, tako kot je eh, oblikovano, vendar smo še vedno mnenja, da to ni najboljši eh, trenutek za to, kajti komisija še čaka na informacije nemških oblasti. Zato prosimo, da se preloži ehm, glasovanje o tem ustnem vprašanju. Sorry. Gospa Steinbrück. Äh, es ist ja kein Pravzaprav ne gre za eh, načeloma nemško temo, kako se uvajajo minimalne plače v državah članicah. Zato smo mnenja, da to lahko ostane na dnevnem redu in da lahko danes glasujemo. Gospa Harkin, samo na kratko. Strinjamo se z ELS. Mislim, da bi morali počakati na odgovor komisije in odgovor nemške strani je pričakovati 4. marca in potem bo e, tudi komisija e, laže odgovorila na to vprašanje. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Gre pravzaprav samo za časovni, časovnico in verjetno je malo bolje, če to preložimo iz časovnih razlogov. Skupina GUE. Hvala. Mi želimo, da se sedaj glasuje o tem ustnem vprašanju. Mislim, da je to zelo pomembno za ta sektor in kot rečeno, je to nasplošno pomemben sektor v Evropski uniji. Jaz, um, Se strinjam z Marjan Harkin, ELS ne bom eh, ponovila tega, kar je rekla, ampak to, kar je rekla, je popolnoma, eh, popolnoma drži. No, formalno moramo sedaj glasovati o tem, elektronsko glasovati o tem, ali bomo glasovali ali ne. Ne. Eh, torej, kdo je za to, da se preloži glasovanje? Glasujemo. Kdo je za to, da se predloži glasovanje? Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Okay, then we'll vote. E, torej, to je bilo zavrnjeno in zato bomo glasovali danes. upam, da imam pred sabo pravi glasovalni seznam. Okay. Torej, eh, glasovanje o ustnem vprašanju komisiji. Glasujemo. Kdo je za? Eh, torej, sedaj je elektronsko glasovanje zaključeno. It's adopted. To je sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o snutku poročila gospoda Gutiresa Prijeta o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik. Začeli bomo s predlogom spremembe 86. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprijeto. Ali pa bomo to elektronsko preverili, uradno prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Gremo na kompromis K. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis L. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preveriti moramo. Glasujmo, prosim. Kompromis L. Glasujmo o kompromisu L, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto, ja. Oprostite. pri kompromisu M. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 106. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 109. Kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdrženi, sprejeto. Predlog 110. Kdo je za? Proti? Vzdrženi, zavrnjeno. Preverili bomo elektronsko. Glasujmo o predlogu 110. Kdo je za? Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Ta predlog je zavrnjen. Predlog 111. 113. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Predlog 115. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Ne? Bomo preverili. Glasujmo, prosim. Ja? Glasovanje je zaključeno. Ja, sprejet je. Predlog 114. Ne, je brezpredmeten. Gremo na predlog 117. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 119. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 118. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 120. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 121. O tem bomo glasovali pozneje, ja. Gremo na predlog 123. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. In potem bomo preskočili na predlog 132. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 133. Najprej prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverili bomo. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Ja, je zavrnjenje. Kompromis O. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 140, ta je naslednji. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjanje. Z enim glasom. Kompromis P. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Potem gremo na predlog 148. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 149, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 152, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 150, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjen. Preverili bomo. Pri predlogu 150 glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjanje. Predlog 151 do je za. Proti. Vzdržani. Sprijet. Predlog 153 do je za. Proti. Vzdržani. Sprijet predlog 154, o tem bomo glasovali pozneje. Gremo na kompromis Q. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 157, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Preverili bomo pri predlogu 157, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Ne, zavarnjenje. Predlog 158. Rada bi rekla, da če bo ta predlog sprejet, bo to pomenilo, da bo kompromis eh, brezpredmeten. Glasujemo torej o predlogu 158. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, zavrnjen. In gremo na kompromis R, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis S. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. predlog, predlog 175, kdo je za, proti, sprejetje. Zdržani, ja, sprejetje. Predlog 176, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis T, kdo je za, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog 182. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 183. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 184. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprejet. Predlog 189. Kdo je za? Proti? Zdražani? Mislim, da moramo to elektronsko preveriti. Prosim. Glasovanje je zaključeno pri predlogu 189. Ja, vsi niste dvignili rok. Kompromis v. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 193. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 194. 194, do je za, proti, vzdržani, sprijet. Predlog 195, do je za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis dvojni V. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Potem gremo na predlog 200. Kdo je za? Proti? Zdražani? Bomo preverili elektronsko. Prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprijetje. Predlog. Predlog. Predlog. 201 brezpredmeten, gremo na predlog 202, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 203, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 204, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 205, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet zdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu 205, prosim. Glasovanje zaključeno. Ja, zavrnjenje. Predlog 206. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Gremo na kompromis X. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ali ste želeli kaj reči, gospa Agija? Ja, če kdo lahko preveri delovanje elektronskih napravic. Oh, you have a problem with... Imate težave z napravo za glasovanje. Ne vem, če kdo lahko pomaga. Bomo zamenjali. Preverite, če imate glasovalno kartico taknjeno do konca. Nazaj gremo na kompromis X. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Potem gremo na predlog 219. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo pri predlogu 219. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Ja, sprejetje. Z enim glasom več. Predlog 220. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis? Ypsilon? Kompromis Y. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. In potem gremo na predlog 235 na naslednji strani. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 236. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. predlog ne, kompromis z. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Potem gremo na predlog 244. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 245. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet se kdo vzdrži. Ne morem presoditi po rokah, tako da moramo glasovati elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprijetje. Oprostite, ampak dvigniti morate roke. Predlog 246, kdo je za? Proti? Zdržani sprijetje predlog 249. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Potem gremo na 253. 253. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 254. 255 in 256 so identični. Ti trije predlogi glasovali bomo skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Bomo preverili pri teh treh predlogih sprememb 254, 255 in 256. Glasujmo. In glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Potem gremo na 257, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Bomo preverili. V redu. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjenje. Predlog spremembe 258 je za.

pri 258. 258 Sofija Ribeira in Heinz Becker sta predlagatelja. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Gremo na predlog 261. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani zavrnjen. Predlog 260. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 259. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Pri 259 smo pri predlogu 259 Glasujmo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprijetje. Predlog 262 je za, proti, vzdržani, sprijet. Predlog 263 je za, proti, vzdržani, sprijet. Ja. Predlog 264. Če bo ta sprejet, bo kompromis AA brezpredmeten. Ampak najprej bomo glasovali o predlogu spremembe 264. Kdo je za? Proti? Ja. To ni sprejeto. Tako da gremo na glasovanje o kompromisu AA. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. In potem gremo na kompromis AB. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. Predlog 289 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili elektronsko pri 289. Glasujmo. The vote is closed. <clears throat> Glasovanje je zaključeno. Sprejetje z dvema glasovama več. Predlog 290 je za proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili pri 290. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. 33 glasov za imamo. Predlog 291, to je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujmo. Uh, the vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Predlog 292 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis AC. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Gremo na predlog. 298. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 299. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 300. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet sprejet. Predlog 301. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 302. Sedaj ja. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 303. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen zavrnjen. Bomo preverili. Pri 303 glasujemo. Zvevči sklep. Glasovanje je zaključeno. Hvala. Ja, zavrnjenje. In gremo na predlog 304. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. Bomo preverili. Glasujmo. Glasovanje je sedaj zaključeno. Pri 304. Ja, smo pri predlogu spremembe 304. Ja, ampak to je vseeno, ker je sprejet. A imate kakšne težave z glasovalnimi napravami? Ja. Ali ne glasujemo še enkrat pri 304? V redu. Glasujemo. Pri 304. To je predlog 304. Glasovanje je zaključeno. To je delovalo. V redu. Sprijetje. Predlog 305. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog 306. Kdo je za? Želite preveriti pri 305? V redu. Glasujmo pri predlogu 305. Glasovanje je zaključeno sedaj. Ja, sprejetje. Gremo na predlog 306. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Predlog 307. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Kompromis AD. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Potem gremo na naslednji predlog, ki je na naslednji strani, to je predlog 317, kdo je za? Proti. Zdražani. Mislim, da je bil zavrnjen. Ali naj preverimo? Ja. Glasujmo, prosim. Sedaj je glasovanje zaključeno. Ja, zavrnjenje. Predlog 318. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprejet. Predlog 319. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprejet. Predlog 320. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprejet predlog 321. Tu naj bi črtali, kar pomeni, da če bo večina glasovala za ta predlog, bo kompromis postal brez predmeta. Glasujmo torej o predlogu 321. Kdo je za? Proti. Zdražani. Zavrnjen. Kompromis. AE. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Kompromis AR. To je na dnu te strani. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To moramo preveriti. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjenje z dvema glasovama. Predlog 324. Ne, ta je brezpredmeten. Je brezpredmeten. Gremo na predlog 325. Predlog 324 je brezpredmeten, ker je bil sprejet kompromis AE. Gremo na predlog. 325, kdo je za? O, tudi ta je brezpredmeten, ker je bil kompromis sprejet. Yes, to... Ja, moramo iti takoj na predlog 327, ker so druge brezpredmetni. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Predlog? Ne, kompromis AF. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na predlog 336. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Ne, oprostite, glasovati moramo, nisem videla vaših rok. Glasujmo pri predlogu 336. Glasovanje je sedaj zaključeno. Ja, zavrnjenje. In potem gremo na predlog 343. Predsednica, ja prosim, besedo imate, gospod Gutierrez. Treba je glasovati tudi o predlogu 327 od Veronike Lopez Fontanje. Glasovali smo, to je bilo sprejeto. Sedaj gremo na 343 na strani 26 na dnu te strani smo. Kdo je za? Na strani 26 smo, predlog 343. Prostite, to je na strani 31. Za nas je to na strani 31. Ja, oprostite, vi imate drugačen dokument. Predlog 343 predlagateljica Marija Arena skupaj z eh, gospodom Bajejem. Dobro. Se strinjamo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 344. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 345. Kdo je za, proti proti, vzdržani. A, brez predmetanje, prostite, gremo na predlog 346. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili pri 346. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejetje. Predlog 3, 4, 7, da je za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis A, G, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Zdaj pa je na vrsti predlog spremembe 356 Monike Vana. 356, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 357. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 357. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 358. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejme 359. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Ne, dobro, preverjamo elektronsko. Sorry. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 360 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 361 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 362, ta je bil umaknjen. Predlog spremembe 365, pravi predsedujoča. Dobro, tu imamo dva predloga spremembe, 363 in 365, ki sta enaka. če eh, boste glasovali, če boste sprejeta, potem kompromisni predlog pade. Tako 363 za, proti, stržani, zavrnjeno. 365, ta je identičen, zato verjetno lahko smatramo, da je tudi ta sprejet. Kompromis AH. Kdo je za? Proti, stržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog spremembe 370 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 372 za, proti, zdržani, sprejeto. 371 ta je brezpredmeten, zato gremo na predlog spremembe 373 za, proti, zdržani zdržani, sprejeto. Kompromis AI. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AS. Za, proti, zdržani, sprejeto. predlog spremembe 387, ki je na naslednji strani. Saj za večino izmed nas verjetno. Kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog. Predlog spremembe 388 za, proti, zdržani, predlog. Predlog spremembe 389 za, proti, zdržani. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 390 za, proti, zdržani, sprejeto. Spremembe 391 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? 391 prav. Glasujemo elektronsko. Eh, the vote is open on amendment 3. Glasujemo o predlogu spremembe 391. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, Zdaj pa imamo šest predlogov sprememb od 392 93, 94, 95, 96 do 397. Ti so vsi enaki. Če bodo sprejeti, kompromis je kompromis AJ brez predmetov. Zdaj pa glasujemo o predlogih sprememb od 392 do 397 skupaj. Kdo je za, proti, sržani, zavrnjeno. Kompromis AJ za, proti, stržani, spredo. Predlog spremembe 402. Kdo je za, proti, stržani, spredo. Predlog spremembe 405 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko. Predlog sprejme 405. The voting is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 407. A o tem glasujemo? Da. da. Predlog spremembe 407. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Predo spremembe 409. Želite preveriti predo spremembe 407? Prav. Glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 407. No, sorry. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Celo sveme 409. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 408. Ali kdo želi preveriti 409? Prav. Glasujemo elektronsko o 409. Glasujmo. Konec glasovanja. Yes, it's carried. Sprejetje. Predlog 408 je brezpredmeten. Nadaljujemo s predlogom smembe 410. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Preverjamo elektronsko 410. And the, the vote is open and now the vote is closed. Konec glasovanja. freddo. Compromis al. Kdo je za? Proti. Stržani. Sprejeto. Predlog spremembe 423. Kdo je za? Proti. Stržani. Sprejeto. Predlog spremembe 424 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 425 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 426 za, proti, zdržani, sprejeto predlog spremembe 427 za, proti, vzdržani, spredo. Kompromis AM. Kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AN. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo skočili na predlog spremembe 442. Kdo je za? Proti? Stržani? Mislim, da moramo tega preveriti elektronsko. Glasujmo. The vote is now. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 443 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AO. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa je na vrsti predlog spremembe. Trenutek, prosim. Tale je brezpredmeten, tako da gremo na predlog spremembe 448, ki je enak predlogu spremembe 454, tako da glasujemo obeh skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 452 za? Proti? vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 453 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? 453. Prav, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis AP. Kdo je za? Proti? Zdržani? Predo. Predo sprejme 462. Amendment 400. Predlog sprejme 462 za, proti, stržani, sprejeto predlog spremembe 463 za, proti, vzdržani, spredo. Potem imamo predlog spremembe 464. Če bo ta sprejet, je kompromis AQ brezpredmeten. A zdaj glasujemo o predlogu spremembe 464. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis AQ. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spredo. Predlog sprejme 472 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Predlog sprejme 472. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Yeah. It's carried with, with. Ja, sprejet je z enim glasom več. Oh, one EP. Ste imeli težave z glasovalno napravo?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 Tako je gumb morate stisniti. 472 o tem predlogu spremembe smo glasovali in tokrat je zavrnjen. Od predloga spremembe 1 do 7 lahko glasujemo skupaj. Kdo je za, proti, zdržani? Aha, ne, Ne moremo glasovati o vseh skupaj, gospa predsedujoča, ker imamo različne glasove. Dobro. Predlog spremembe ena, torej kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe dva, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Razumem štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejeme pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejeme šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejeme sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis B. Kdo je za? Proti? Ne, tega že zajema kompromis. oziroma ne, ne zajema ga. Torej glasujemo o predlogu spremembe 13. Predlog spremembe 13. Kdo je za, proti, sržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 13. Vote is open and now the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa res na vrsti kompromis B. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Torej proti? Ne. Gremo še enkrat. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Proti? vzdržani sredo. Predlog smembe 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da moramo preveriti elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 29. Za? Proti? Stršani? Spredo. Kompromis D. Kdo je za? Proti? Stržani? Spredo. Kompromis F. Kdo je za? Proti? Stržani? Spredo. Predlog spremembe 37. Kdo je za? Proti? kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 48. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Predlog sprejme 49. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejme 50. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Predlog sprejme 50. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 51 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55. Kdo je za, proti, zdržani, preverjamo elektronsko. Glasujmo. The vote is closed. Konec glasovanja. Predo. Predlog sprejme 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 60. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis G. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 65 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko predlog sveme 72. Glasujmo. Now the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto je. Kompromis 1. Ne. Predsedoče se popravlja. Kompromis I. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis J. Kdo je za? Proti? Zdržani? vzdržani, spredo. In še predlog spremembe 85. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spredo. Preverjamo predlog spremembe 85. Glasujmo. And now the vote is closed. Konec glasovanja. It's uh, uh, carried spredu. Zdaj pa še končno glasovanje o celotnem osnutku poročila, kot je bilo spremenjeno. Kdo je za? Elektronsko glasujemo. Glasujmo, prosim. And the vote is now... Konec glasovanja. Hvala lepa. 38 za, 10 proti. To pa pomeni, da smo zaključili z glasovanjem za danes. Hvala vsem za podporo. Sorry, there was some... Se upravičujem, očitno je prišlo do napake pri številkah tehnične težave smo očitno imeli pri končnem glasovanju. Tako da moramo še enkrat glasovati, preden zapustite dvorano. Gre za končno glasovanje o celotnem. Yeah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 in zato moramo glasovanje ponoviti, končno glasovanje o celotnem poročilu. Gre za poimensko glasovanje, kartice morate imeti s seboj, upam, da jih imate. Glasujemo poimensko o celotnem poročilu, kot je bilo spremenjeno. Začetek, glasujemo. Ste vsi glasovali? Odlično. Lahko si ogledamo rezultat. Skoraj da enak rezultat 38 za, 10 proti in zdaj vemo natančno, kako je kdo glasoval. Hvala. Okay, friends, uh, we'll start. This. Tako, zdaj pa lahko nadaljujemo z razpravami. Mm, yeah, but I want. Uh, I Well, we will proceed with the meeting. Prav, nadaljujmo s sestankom. Začeli bomo z razpravo o zelo pomembnem poročilu in besedo dajem kar gospodu Bekarju. Gre za Evropsko mrežo služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljne povezovanje trgov dela. Gospod Bekar, beseda je vaša. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Občudovanja vredno pobudo komisije imamo pred seboj in sam bi jo ocenil kot izjemno pozitivno. Česar v parlamentu žal ne moremo vedno storiti, ko gre za predloge komisije. Drage kolegice in kolegi, Moram se vam zahvaliti vsem za sodelovanje. 699 predlogov sprememb imamo tudi pred seboj, tako da hvala vsem. Ključne točke pri tej pobudi so po mojem stališču naslednje. Prvič vprašanje upoštevanja in vključevanja socialnih partnerjev v vsebini poročila. Skupaj s sodelovanjem socialni partnerji sodelovanjem z nacionalnimi koordinacijskimi uradi in socialnimi partnerji, torej vključevanje socialnih partnerjev v skupino za usklajevanje ali vključevanje socialnih partnerjev v načrtovanje programov. Meni se to zdi bistvenega pomena, saj to moramo vključiti. Ne moremo pa skrivati stališča. Dogovor s socialnimi partnerji se meni zdi bistvenega pomena. Vsi prispevki socialnih partnerjev in vse njihovo strokovno znanje je močno dobrodošlo. Moja meja pri tej oceni pa zaenkrat leži pri možnosti odločanja za socialne partnerje. Te še ni. Drugače pa večina tistega, kar ste predlagali, kolegice in kolegi, ocenjujem pozitivno pri predlogih sprememb sem opazil tudi zelo veliko pomena pripisanega čezmejnemu povezovanju, ko gre za vključevanje mreže EURES v konkretno delo mejnih, v mejnih regijah. Torej, zelo na kratko, na vse skupaj gledam zelo pozitivno in vse bom tudi poskušal ustrezno vključiti v poročilo tudi vaše predloge. Potem imamo seveda še tretje področje, kjer gre za različne poglede, gre za vključevanje um, pripravnikov in vajencev v to mrežo. Seveda je legitimno, da zahtevamo, da se to zgodi. Hrati pa je treba tudi jasno potegniti meje, kjer se to morda sploh ne bi dalo uskladiti s situacijo na trgu dela poznate moja stališča. Na to gledam zelo pozitivno in imam tudi podporo številnih kolegov in kolegic s predlogi spremem. Se mi pa zdi, da bi bilo smiselno vsaj začeti z razpravo pri kompromisnih predlogih, ko, da vključimo redno delovno razmerje, ki bo povsem jasno, tudi ko gre za te skupine, torej pripravnike in vajence nekaj vidikov je še odprtih in o tem bomo še razpravljali. Potem imamo tu še nekaj tem, ko gre za vključevanje drugih partnerjev v mrežo EURES. Kako, kje so meje? To bi moralo biti mogoče, da vključimo tudi druge. Zdaj gre za širitev mreže EURES in zdaj bi morali imeti tudi možnost, da se vključijo tudi drugi člani oziroma da tisti, ki svojih storitev ne izvajajo, da se jih izključi iz mreže. Vsi vemo, kako je z vprašanjem delegiranih aktov. Imamo že preizkušen način dela. Če se le da ne želimo, da komisija odloča sama, brez parlamenta, si pa lahko predstavljam, da bi v projektu, kakršen je ta, ko gre za ogromno tehničnih vidikov, o nekaterih področjih sploh ni potrebna politična odločitev. To želim izpostaviti, a o tem se moramo še pogovarjati gotovo. Potem imamo tu tudi vključevanje držav članic in njihovih eh, strokovnjakov. To je bistvenega pomena. To je treba tudi zagotoviti, ne samo uh, do pravice posvetovanja ko gre za vprašanje delovnih mest, eh, ki jih eh, države članice ne želijo objaviti na mreži EURES, to je sicer legitimno, vendar pa zato potrebujemo jasne opredelitve in utemelitve za to vrstne izjeme, ki jih morajo države članice predstaviti. Ko gre za poročilo o izvajanju, ki bi ga bilo treba izvesti vsako leto, to se mi zdi pozitivno, vendar pa stališča informacijskih tehnologij. Zato potrebujemo nekakšno začetno obdobje in šele po celotnem, po začetku obratovanja v celoti te mreže bi bilo to treba zahtevati. Potem imamo tudi ex post ocene, naknadne ocene, tudi to se mi zdi smiselno. Dobili smo pozitivne povratne informacije, ko gre za besedo delovna sila kot uporabniki mreže EURES. Nekateri so predlagali, da bi bilo to bolje opredeliti kot iskalce zaposlitve, ker v tistem trenutku še niso delovna sila, ko iščejo zaposlitev, kar se mi zdi smiselno. Prav tako sem slišal nekaj kritik in gre predvsem za predloge sprememb, ki prihajajo iz Združenega kraljestva. Vemo, da so tam izredno občutljivi na področju vprašanja, kako je suverenostjo držav članic pri tem vprašanju, ali posegamo v suverenost držav članic ali ne. Zdi se mi, da moramo o tem še imeti razpravo, da preženemo vse strahove in da vse prepričamo, da je smiselno eh, si ogledati člena 45 in 47, kjer je urejeno že veliko področje, o katerih nam sploh ne bi bilo treba razpravljati. Pri pogajalski liniji pa bi omenil, da sem zares pripravljen z moje strani podpreti številne predloge sprememb, vendar pa bom podprl tiste, ki bodo pripomogli k nadaljemu razvoju evropskega trga dela ne pa tistih, ki bi morda še povečali birokracijo ali pa ki bi lahko oslabili potencial mreže EURES. Na vse takšne predloge sprememb bom gledal zelo kritično. Prosil pa bi vas, poročevalce v senci, da si zapišete v koledarčke datum 10. marec, ko bi se ponovno sestali prihodnji teden. Eh, zame sestanek žal ni. Mogoče, ker se moram odpraviti na potovanje. Bom seveda poslal elektronsko sporočilo poročevalcem v senci o predlaganem datumu. Že vnaprej se vam zahvaljujem za pripravljenost na sodelovanje, še enkrat pa posebna zahvala tistim, ki so mi poslali zelo koristne predloge sprememb. Najlepša hvala. Hvala, gospod Bekar, preden bom predala besedo poročevalcem v senci, želim povedati nekaj besed eh, tudi eh, članici sekretarjata Gaja Severin, prosim, da ostane. Ona nas bo zapustila mm, in sicer se bo presolila v odbor Ekon, bila pa je zelo dobra sodelavka in želim se od nje poslobiti in sicer s tem, da ji zaploskamo. Thank you, Kaja. Hvala, Kaja. In upam, da boš poskrbila za to, da bo tudi v odboru ikon eh, bolj upoštevan vidik, eh, s katerim se ukvarja naš odbor, sedaj pa John Simon, kot poroč, eh, poročevalec v senci. Hvala. Re, bik, eh, gospodu Bikarju hvala za to, da vodi proces tako, energeti, eh, tako um, poln energija in na vsak način bomo radi konstruktivno sodelovali, tako kot smo tudi doslej. Veliko uh, zadev smo um, dogovorili. Um, Seveda to ne bo. Um, rešilo problema eh, brezposelnosti ali izkoriščanja delovne sile, lahko pa je korak v pravo smer. Kar me je malo presenetilo, ko sem mm, študiral ta predlog, je eh, vrzel, ki smo jo odkrili pri evropski zakonodaji, kar zadeva definicija in to um, je prav gotovo bistvenega pomina, da v evropski zakonodaji ni definicije dela ali delavca ali um, um, nekoga, ki je um, um, eh, pripravnika ali vajenca. In to je treba nasplošno um, nekako rešiti, kako uporabljati besede, ki niso ustrezno definirane. Videli bomo, kako bo to vplivalo tudi na pripravo tega poročila. Torej, celotni okvir um, se nanaša tudi na učinkovitost javnih služb za, za poslovanje v državah članicah. Vendar ne, ni nekega načina, da bi mirili to učinkovitost, da bi spodbudili to učinkovitost in tudi to je resna stvar. Uh, Torej, pričakujemo si večji napredek na tem področju. Moramo si to ogledati tudi na ravni Evropske unije. In sedaj, um, torej 54 predlogov sprememb sem predložil, vsega skupaj jih je čez 690, ne bom govoril. Um, sedaj o njih. Vem, da ste jih študirali do pozno po noči včeraj in si sami ustvarili eh, vtis o tem. Vendar um, želim vprašati nekaj v zvezi s um, um, predlogi sprememb drugih, eh, ki smo jih pregledovali mi. Torej, kar zadeva vajeništvo in pripravništvo. Um, 306, to je manjma 306 ELS. Sprašujem gospoda Bekarja in kolege iz ELS, kako si predstavljajo, da bi zagotovili, da bi se vajencem ponudilo delo v tem sistemu in da bi ti imeli enake pravice kot zaposleni. In tudi 192 um, tu bi rad slišal od izvrst Alde, ko govorijo o pravilih za pripravništvo in da je to treba urediti v um, evropski zakonodaji. Kaj to pomeni? Saj nimamo evropske zakonodaje ki bi obravnavalo vajeništvo in pripravništvo, koncept vajeništva in pripravništva na, evropski, eh, na ravni Evropske unije in v tej zakonodaji sploh ne obstaja. Nočem, da se to izključilo, ampak nočemo, da bi se ljudi, eh, ljudi izkoriščalo. Ključni eh, koncept, oziroma ni mi še povsem jasno, kako druge politične skupine razlikujejo, naprimer 228 EKR, um, nacionalni uh, uradi za, um, e, za poslovanje. Ampak e, nisem prepričan, mislim, da ne gre za politično razlikovanje, ampak če želimo ustvariti delujoč zakonodajni akt, moramo biti uh, koherentni pri uporabi besed. O tem, kar zadeva pristojnina, um, amandma GUA um, predlaga, da se uh, ohranjajo ti pristojbine za zaposlovanje vajencev in pripravnikov, ampak to ni, bistu, ni bilo v duhu zakonodaje uh, ki jo tu pripravljamo in zato sprašujemo GUE, zakaj želijo zaračunati za te storitve. In 14. člen, to je zame ključni člen celotnega dokumenta in sicer tisti člen, ki zahteva od držav članic, da vse, um, um, vsa prosta delovna mesta um, objavijo na tej platformi. <clears throat> Torej, da trenutno je to sistem, ki ne deluje. Uh, eh, naprimer, milijon delovnih mest, uh, objavlja Združeno kraljestvo 500 tisoč, Nemčija 8 tisoč, Italija in tako naprej. To ni uravnotežen evropski sistem, in ki bi res zagotovil dobre odnose med državami članicami in to je treba pravilno zastaviti, da ne bo nastal problem iz tega. Hvala. Gospa Sidnanska iz IKR je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se želim na začetku zahvaliti poročevalcu gospodu Bikarju. E, to delo je zelo pozitivno mnenje sem, da je e, sodelovanje zgledno. Zato se zahvaljujem, kajti res obstaja možnost za konstruktiven in odkrit dialog. Jaz se bolj praktično ukvarjam s to temo. In zdi se mi pomembno, da se ta projekt, um, um, torej da se informira o tem projektu, ljudje morajo vedeti, da to obstaja. Um, treba je širiti um, informacije o tem programu. To je prva stvar. In druga stvar, veliko je brezposlenih tudi v marginaliziranih skupinah, naprimer med invalidi ali med ljudmi iz socialno eh, zapostavljenih okolij, prikrajšanih okolij in tudi en, oni eh, morajo imeti možnost eh, se poslužiti te mobilnosti. Zato pozdravljamo. Eh, skupne napore za odpar, odpravo barijer v okviru EURES-a, tako da bi to bilo dostopno tudi za invalide. Um, ti kontaktne točke morajo biti um, urejene tako, da so dostopne tudi invalidom. Uh, in še zadnja pripomba. Uh, imam konkretne um, izkušnje na slovaškem in mnenja sem, da so pomembna jasna pravila. Vnaprej moramo videti, kako bo kaj funkcioniralo. Zato sem. Zato zato predlagam naslednja. Strinjam se, da naj partnerji in člani imajo drugačen status v tem sistemu. Prav je, da lahko države članice odločajo o tem, kdo se lahko vključi v mrežo EURES, torej gre tudi za pravila, kdo ima pravico kaj objaviti in kdo ne. Razen tega pa v uredbi potrebujemo še naslednje. Če zasebni e, zavod za zaposlovanje izpolnjuje, zasebna služba za zaposlovanje e, izpolnjuje kriterije, potem potrebujemo pravno gotovost. Če nekdo izpolnjuje pogoje, postaje partner, postane partner. Če ne, pa ti možnosti nima. Strinjam se z gospodom Bikarjem. Ko, če popuščamo pri kakovosti in pri kriterijih, potem Eh, moramo imeti tudi mm, neko metodo, kako spet eh, preklicati to um, licenco um, določenim partnerjem. Hvala za opravljeno delo in veselim še, se že naslednjega srečanja. Gospa Gabalova iz skupina Alde. Hvala eh, gospodu Bikarju in tudi drugim pri, eh, poročevalcem v senci za pripombe in za dobro razpravo. Mobilnost delavcev je zelo pomembna za Eh, reševanje brezposelnosti, predvsem mladih. Zato moramo to uredbo sprejeti hitro. Mislim, da se moramo zavedati svoje odgovornosti, torej, da moramo ravnati hitro. Zagotoviti moramo, da eh, posodobljena mreža Euros, da bo visoko kakovost zanesljiva in tudi znana med ljudmi samo nekaj pripomp v zvezi s svojimi predlogi sprememb. Preveč eh, pul eh, prostih delovnih mest ne bi se povečal in treba je vključiti tudi vajeništvo in pripravništvo. In veseli me, da smo se glede tega eh, dogovorili. Ne gre samo za to, da vključimo delovna mesta, ki temelijo na delovnih pogodbah, temveč vse bodi si, da gre za vajeništvo, pripravništvo ali tudi za prave pogodbe o, delo, o delu. Treba je predvsem upoštevati perspektive mladih, kajti ti so še prej pripravljeni um, se odpraviti drugam. E, prosta delovna mesta naj bi. Mila, eh, naj bi bila dostopna vsem, ki, e, so, eh, ki imajo po zakonu pravico se zaposliti v EU. Eh, um, um, torej ta, to načelo stalnega prebivališča se nanaša samo za določene poklice, ampak to naj ne bi bilo nasplošno tako. Um, um, nekaj sem napas, napisala tudi v zvezi s eh, iskalci zaposlitve, kajti samo če eh, govorimo o iskalcih zaposlitve, ko govorimo o pravi mobilnosti. Jures eh, naj bi bil. Um, prost pristojbin za uporabnike. E, torej, treba je zagotoviti prijazno uporabo uporabnikom. Stroške je treba seveda kar se da reducirati. Potem posebna pozornost velja e, tudi čezmejnim partnerstvom, obst, partnerstvom obstoječim in prihodnim. Torej, Ehm, gledam na kolegico iz eh, Slovaške in tudi iz Avstrije, kjer eh, je to vedno bolj pomembno. Potem um, zasebni deležniki, ki ponujajo te storitve, to je pomembno. Zasebni posredovalci dela so lahko učinkovit partner. Njihove obveznosti morajo biti jasne, vendar EURES naj bi bil za nje privlačen, da se pridruži in pridružijo ne pa neko breme mislim, da eh, nam bi lahko uspelo hitro sprejeti to uredbo v Evropskem parlamentu, kajti sedanja situacija na trgu dela v Evropi zahteva hitre reforme trga dela in moramo dati eh, brezposlenim v Evropi več upav, eh, upav upanja in tudi več možnosti za zaposlitev. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Sinci in se obenem zahvaljujem za sodelovanje doslej. Hvala, Polima Lopes za skupino GUE. Hvala, prisrčna hvala <clears throat> za opravljeno delo. Hvala tudi vsem, ki so pri tem sodelovali pri oblikovanju tega poročila. GUE je. Um, predlagala več predlogov sprememb eh, z več vidiki. Najprej splošno spremembo v zvezi z mobilnostjo dela. Mobilnost eh, ni eh, povezana vedno z nečim fakultativnim. To eh, velja za jug, ki jih je eh, kriza zelo prizadela, predvsem pa tudi politika varčevanja. Eh, um, videli smo, da je težko najti ustrezne rešitve. Na jugu ni vedno v ospredju fakultativna komponenta mobilnosti. Mobilnost naj bi videli pozitivno tudi. Torej, ne bi videli tudi pozitivno in želimo opozoriti pozvati na to, da naj so nekatere storitve ostanejo javne storitve, torej to naj ne bi bila neka zasebna pobuda, kajti v Španiji imamo izkušnje in včasih prihaja tudi do diskriminacije, predvsem za eh, randive skupine oseb, ki nimajo enakega dostopa do ponujenih delovnih mest. Treba je zagotoviti nadzor nad tem portalom in tudi na internetu, eh, pri um, um, evidentiranju teh prostih delovnih mest. Nikakor se ne strinjamo s tem, da bi eh, bilo potrebno plačevati pristojbine za to. Tu gre za portal, ki naj bi bil res brezplačen. Zelo malo je nadzornih eh, elementov, ki so predvideni eh, za partnerje tudi v zvisi s svižnim ukrepom, ki, ukrepov, ki je predviden. In eh, razen tega smo mnenja, da naj bi bolj aktivno vključili socialne partnerje v mrežo EURES, tako da bi to korektno funkcioniralo in da se prepreči diskriminacijo. Hvala. Hvala, Jean Lambert, za zelene. Hvala, gospa predsedujoča, govorim v imenu Tamaša Mešardera, ki je ročevalec v Senci in ki danes ne more biti tukaj. Želim najprej podati osebno pripombo. Da se malo odzovem na to, kar je bilo rečeno. Torej, eh, več je razlogov za mobilnost delovne sile v Evropi. <clears throat> z EURES z, um, želimo zagotoviti uh, čim večjo kakovost uh, um, takšne uh, odločitve, torej da bo zagotovljena ustavnost, uh, da bo zagotovljena uh, ustrezna kakovost zaposlitve, do katere pride nekdo uh, s tem, s to mobilnostjo. Torej, ta eurosistem naj ne bi bila samo spletna stran in vključitev zasebnih podjetij in tudi eh, ta avtomatski sistem ugotavljanja ojeman eh, se nam zdi eh, pozitiven. Najbolj pomemben element EURES-a je um, storitev, ki jo ponujajo predvsem um, svetovalci v okviru EURES-a in to um, mora biti zagotovljeno na zelo visoki strokovni ravni. E, torej, ti svetovalci morajo ponujati personalizirane storitve, tako da se um, iskalci zaposlitve lahko informirano odločijo za to mobilnost. Torej, gre seveda tudi za zagotovitev nadzora in tudi bila so pripravljena tudi priporočila za posamezne države strani pristojne organizacije in tudi izvajanje teh priporočil je treba eh, nadzirati. Sicer ne vzpostavljamo novih eh, agencij Intelis, vendar moramo sodelovati z obstoječimi, ki se s tem okvarjamo. okvarjajo. Torej, treba je predvsem zagotoviti tudi eh, dostopnost eh, bolj randljivih skupin, se pravi ponudba teh storitev v več jezikih in ne diskriminacija mora biti tudi pomemben element. Razen tega je dobro, da se vključi že obstojič mehanizem pri. Um, tih storitvah. In naš eh, poročevalec v Senci vem, da se že mm, veseli nadaljnega sodelovanja z gospodom Bikarjem in skupaj bodo iskali najboljše rešitve za uporabnike mreže EURES. Laura Adžeja z skupine EFDD. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala predvsem kolegu Bikarju. <clears throat> Želim si, da bi predlogi sprememb, ki sem jih pripravila, da ne bi eh, kolega eh, v njih videl samo kritiko, temveč jaz mislim, da tam, kjer Evropa nudi eh, inštrumente, ki če so dobro, učinkovito uporabljeni, lahko pomagajo, m, moramo storiti vse, da s sodelovanjem pridemo do pravih sinergij tako da bomo prišli do politike, politike zaposlovanja, ki bo učinkovita. Eures, seveda ne bo odpravil vseh napak eh, na področju eh, zaposlovanja in ne bo odpravil brezposelnosti, ampak kljub temu to lahko malo omili celotno problematiko. Strinjam se z mnogimi, ki so govorili pred mano. Dali smo tudi neke nove eh, poudarke svojimi predlogi in sicer želimo vključiti predlog, da bi um, odgovornost, pristojnost za politiko zaposlovanja ostala v pristojnosti držav, na ravni držav. Um, v Italiji imamo Rincijev pakt o zaposlovanju, ki nas malo moti, ampak eh, politika zaposlovanja naj seveda ostane še naprej v pristojnosti držav članic. Nekaj, kar želim povdariti, je, da ko misiji naj ne bi odobrili pristojnosti za delegirane akte, kajti to nam kot parlamentu jemlja eh, eh, možnost tesnejšega sodelovanja. In potem, ko je tu govora o plačljivih storitvah. V času, v kakršnem živimo, to ni primirno. Ni primirno, da bi eh, rekli, da je uporabati platforme možno samo eh, za plačilo. Mobilnost eh, delovne sile in predstavnica Guje je to že rekla, eh, V nekaterih državah, eh, tudi v Italiji, je to dožnost, obveznost, ne samo priložnost. Tam, kjer je to prosta izbira, eh, so instrumenti kot evre seveda zelo dobrodošli, kajti spodbujajo to mobilnost. Ampak politike zaposlovanja, politike zaposlovanja naj bi postale bolj učinkovite in pri tem mislim predvsem na zaposlovanje v državah članicah, doma. Eh, v Na senjah poročevalcev v senci se bomo seveda še naprej intenzivno pogovarjali. E, in e, tu naj ne bi vključili samo e, ekonomskih kazalnikov, temveč tudi socialnih. Včasih teh socialnih elementov ne upoštevamo dovolj. Potem dostopnost. tudi to je dodana vrednost. Če to komuniciramo na ustrezen način, če ljudje zvejo, kakšne možnosti se ponujajo na evropski ravni, tem bolj bodo tudi uporabili take instrumente. E, tudi v svojem poročilu opozarjam na to ampak tudi v tem poročilu Bekar. Bi lahko naprimer eh, vključili pametne telefone, ki omogočajo izmenjavo informacij eh, in to je dostopno za vsakogar. Eh, nočem, da bi ta metoda dajanja podatkov na splet, da bi to um, jemali preveč um, um, um, da ne bi bili dovolj dosledni pri tem, kajti mladi eh, uporabljajo vsak dan eh, mobilne telefone in zato je treba pripraviti in predvideti predvsem instrumente, ki eh, nagovarjajo mlade. Menim, da če delavec se odloči, prša ali bo šel delati v tujino, potem moramo v Euresu predvideti tudi politiko spremljanja in pod pomoči temu delavcu, da mu pomagamo se vključiti v vedela tudi v novem okolju. Torej, mislim, da mora taka podpora delavcem biti na vsak način brezplačna. Potem treba je zagotoviti tudi nadzor eh, nad temi eh, tokovi mobilnosti. Um, predvsem um, moramo uh, zagotoviti večjo ponudbo. Povpraševanje je pogosto dovolj, ampak uh, ponudbe je pa bolj malo torej spodbujanje zaposlovanja doma, to sem že povedala še enkrat. E, torej, e, radi bomo sodelovali s e, kolegom. Veliko predlogov sprememb ne pomeni veliko kritik, temveč enostavno posvečamo temu pač velik, velik pomen. Gospod Manja, na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsedujoča če pripraviš poročilo in je predlogov spremin 699, potem je to pravzaprav grozno slabo poročilo, ker je treba toliko dopolniti, ampak pri poročilu bi, ker je to nasprotno. To je odlično poročilo. E, predlogi sprememb gredo pravzaprav vsi v isto smer in to je spodbudno. Če se sprašujemo, kaj um, delamo v Evropskem parlamentu v zvezi s tem, mislim, da se pri teh partnerstvih kaže dodatna vrednost, dodana vrednost Evropske unije. V Eurosu imamo um, dobre izkušnje, dobre modele sodelovanja s sosednjimi državami, na katere se je najprej gledalo kritično. Če naj bi mladi bili bolj mobilni, potrebujejo podporne mehanizme ki presegajo to osebno motivacijo in zato imamo inštitucije. Um, Torej, e, e, različne skupine so podale več predlogov sprememb, ki gredo v smer profesionalnosti, kakovosti, dobre izmenjave informacij. To ni neposredno povezano s denarjem, ampak tudi gre pa predvsem za to, da so ljudje pripravljeni zagotoviti informacije, ki so kvalificirane, in pri tem potrebujemo več Evrope, ne pa manj Evrope. Heinz opozoril si na to, da je treba vključiti socialna partnerstva. Socialne partnerje, nekaj predlogov v zvezi s tem je tudi, sem pripravil predlog 670 s gospodom Šulcem in sicer um, um, posvetovanje socialnimi partnerji pred eh, posredovanjem Evropskemu eh, koordinacijskemu biroju. V številnih državah imamo eh, dobre izkušnje z vključitvijo socialnih partnerjev. Videl sem, da imamo v Nemčiji najnižjo stopnjo brezposelnosti. To ne pade kar tako z neba. To pomeni, da imamo dobre aktivne partnerje, ki se trudijo za rešitve in ne samo za masovno ponujanje delovnih mest, temveč tudi delovnih mest kakovostjo. Zato eh, temu so namenjene inštitucije, ki nam pri tem pomagajo. Torej, vključevanje socialnih partnerjev je na vsak način možno. Drugo področje, ki se mi zdi pomembno, In to sem videl tudi pri predlogih sprememb drugih. Države članice naj bi imele možnost izjeme, če delodajalci nočejo objaviti določenega prostega delovnega mesta, ko gre za specifične eh, usposobljenosti. To je pomembno. Potem, kar zadeva pripravništva in mesta za pripravnike o tem bo še potreben poglobljen razgovor, kaj ti ne sme se zgoditi, da se samo izkorišča mlade in se jih ne plačuje, temveč eh, ustvarili naj bi status, da bi ta mesta pripravnikov eh, eh, bile na višjem kakovostnem rangu. In še zadnja pripomba. EURES čezmejna partnerstva, ki že obstajajo. Obstaja cel katalog možnosti. Zdi se mi pomembno, da razmislimo tudi o tem, da bi eh, imeli večjezične publikacije za eh, delavce, ki eh, so zaposleni v sosednji državi. Torej, eh, ni vsak tudi že kar jezikovno usposobljen za delo v tujini in zato bi bilo dobro, če bi imeli take eh, večjezične publikacije in um, ne zadostuje, da nekomu rečemo, to vse si lahko ogledaš na, na internetu in tam imaš nekaj gesl. Dobro je, ja, če imamo tudi dobre publikacije in eh, tudi v preteklosti, iz preteklosti poznamo dobre primere takih publikacij. Mislim, da delujemo vsi v enakem duhu in mislim, da lahko pojasnimo, da spodbujanje mobilnosti naj ne ostane samo na papirju, temveč da se to prenas prenese v prakso. In upam, da bomo s tem dobili tudi večjo podporo javnosti za naš skupen evropski projekt. Hvala, gospod Lenars. Yes, much, ja, hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi Hainzu za podporo. Strinjam se s Tomasom. Število predlogov ne pomeni nujno slabe kakovosti dela, ampak vidim, da je veliko dogovora in mislim, da bi morali to predelati. No, kot sem že rekel, ponovil bi troje, kar je zelo pomembno za me. Najprej, če res želimo izkoristiti potencial, čezmejne mobilnosti v Evropski uniji, bi res morali skušati najti način, da bi države, ki so sosednje države, delovale na bolj intenziven način. Mreženje je treba povdariti v obmejnih območjih, kajti zlasti v teh regijah je to zelo pomembno. Če želimo povečati zaposlitev, če se želimo boriti proti brezposelnosti, moramo biti še posebej osredotočeni na regije, kjer morajo ljudje le prečkati mejo, da bi dobili delovno mesto. Mogoče bi lahko na nek način okrepili te vidike, ta čezmejni vidik v tem predlogu. Potem drugo, slišali smo tudi, kako je z vključitvijo zasebnih služb za poslovanje Evropske unije, kar nekaj držav, ki ima dobre izkušnje s tem, ko so vključile zasebne agencije za poslovanje, te države še nima teh izkušenj, mislim, da je zelo pomembno, da to vključimo v mrežo, kaj ti na tak način lahko to prinese znatno dodano vrednost. In še zadnje, kar bi omenil po lasnih izkušnjah iz moje države. Ko nekateri odidejo v tujino na delo in se srečajo z določenimi težavami, recimo z davčnimi organi, zaradi dvojnega obdavčanja, ker ni jasno, katere davke je treba plačati kdaj, potem je to povezano tudi z ostranskimi davčnimi sporozumi, ki jih imajo države med seboj. Mislim torej, da je zelo pomembno, da že v mreži EURES to uredimo. Če obvestimo potencijalne mobilne delavce o socialni varnosti, potem jih lahko obvestimo tudi o davčnih vprašanjih, o davčnih pojmih, tako da bodo vedeli, kaj pričakovati, da ne bo kdo razočaran, da ne bo kdo v težavah pozneje. Kajti to lahko tudi odvračilni učinek za nekatere. Želim vam vse najboljše pri sprejemanju tega predloga. Hvala. Hvala, Sofija Rabeira. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala. Najprej hvala gospodu Bikarju za odlično delo. Želim še dodati nekaj temu, kar so povedali drugi, tudi prihajam iz južne države, iz Portugalske. Ko govorimo o čezmejni mobilnosti, eh, tu in tam slišimo, da naj bi mlade spodbujali k temu, da eh, obvezno eh, gredo tudi v tujino, ampak to se mi ne zdi pravilno, kaj ti govorili naj bi o možnosti, o možnosti, da se nekdo odloči za delo v tujini. Mnogo ljudi raje dela doma. In tudi to je treba razumeti. Mi pa moramo eh, poskrbeti za to, da se eh, obrnemo, obračamo na tiste mlade, eh, ki to želijo in da jim pripravimo ustrezno ponudbo. Brezposelnih mladih je zelo visoka in stopnja brezposelnosti in vsi smo za to odgovorni in vsi moramo poskrbeti za to, da se eh, ponudi mladi možnosti za zaposlovanje tudi v tujini. Sicer pa se strinjam eh, z gospodom Bikarjem, kar zadeva davčne vprašanja. Imamo pa tudi še um, drug problem um, v zvezi s to mobilnostjo in sicer usposobljenost. Doma imamo visoko kvalificirane mlade, ki bi radi delali v tujini, ampak tam je potem uh, problem, ker podjetja ne priznavajo um, usposobljenosti, torej ustreznih potrdil certifikatov. Hvala, gospod Najtajn. For... Ste se oglasili, gospod Najtajn? Ja, prosim. <clears throat> Merci, Le... Hvala, gospa predsedujoča. Ja, glede te teme smo res negativno presenečeni. Poslušal sem druge, ta ideja o mobilnosti delavcev, da bi jim dali možnost, da iščejo delo posod po Evropi, zlasti mladim. Ja, ja, seveda, to je lepo, se sliši zelo lepo. To so pobožne želje pravzaprav. Ampak tu vidim bojazen. Kaj te? Tu gre za premestitev delavcev iz slabo plačnih držav v države, kjer so plače više, celo odlične. Ampak v teh državah že imamo visoko stopnjo brezposelnosti. Torej, kaj to konkretno pomeni? Spraznili bomo države porekla, kjer so plače nizke in tu gre tudi za mlade diplomirance seveda in vsi bodo šli v te države, ki so veliko bolj razvite, kjer imajo visoke plače, in brezposobnost se ne bo zmanjšala. Torej, kaj počnemo tu pravzaprav? Kako, zakaj je to korisno? Kaj se dogaja konkretno gledano? Eures bo orodje. To bo služilo posredniškim agencijam v državah, kjer znajo uporabljati takšne agencije. Torej, to bo nek, neko orodje za te agencije, ampak katere agencije bodo to? Recimo v Franciji vidimo, da te agencije dela za velike skupine. Recimo, če govorimo o javnih delih ali če govorimo o pomorskih gradbiščih ali kaj takšnega, kar pomeni, da izhajamo iz tega sistema, še naprej bomo imeli več bogatstva v velikih skupinah, te izkoriščajo revščino, seveda bodo te, ta velika podjetja iskala zaposlene iz revnih držav, kjer so plače nižje. In potem bi lahko nekateri recimo imeli v Franciji dvojno plačo kot državi porekla, ampak še vedno dobijo manj, ker so pripravljeni sprejeti manj. Videli smo konkreten primer recimo. Šlo je za to, da bi imeli minimalno plačo za eh, cestne prevoznike in torej gre za premestitev prebivalstva. Res nas to zelo moti in zelo previdni bi bili tu. Hvala. Thank you. Hvala. Gospa Sander. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila in pozdravila delo poročevalca, pozdravila bi njegovo navdušenje, njegovo odločnost pri tej temi. Ustrajala bi pri tem, da moramo upoštevati tudi čezmejne vidike pri tej temi. Mobilnost je mogoče nekaj, kar lahko vidimo kot priložnost, ampak včasih se stvari slabo odvijajo. In tam, kjer je to možno, bi morali imeti to čezmejno mobilnost. Včasih gre res za neko začasno situacijo, ampak to včasih prinaša lepe priložnosti, veliko prednosti. Strajala bi na tem, kar je povedal poročevalec, ta čezmejna mobilnost je res nekaj, kar bi morali spodbuditi. Treba je paziti na to, da bo to orodje upoštevalo ta čezmejni vidik. Ja, seveda imamo tudi vprašanje jezika pri mobilnosti na splošno. To je vedno bolj pomembno tudi pri čezmejni mobilnosti. Kot evropski poslanci bi morali res paziti, na to, da bi spodbujali učenje jezika, ampak seveda moramo imeti posplošeno učenje jezika. Tu pa moramo misliti tudi na orodja, ki bodo omogočila, da bomo imeli informacije o različnih jezikih, kot je povedal kolega Tomas Mann. Hvala. Hvala. Gospa Moranša je. Hvala, predsedujoča. Tudi jaz bi pozdravila delo kolege Bekarja, ker je tu zagovarjal določena načela. Povečal je potencial Eurasa, navezala bi se tudi na besede drugih kolegov. Kaj bi rada podarila tu? Pri Eurosu ni vprašanj. Tisti, ki si zastavljajo vprašanja o Eurosu, nasprotujejo toku zgodovine. Zakaj? Stvari so zelo enostavne. Mobilnost mladih, kar spodbuja Euros, prinaša dodaten potencial za to, da bi ti mladi lahko vstopali na trg dela. To je prva faza vstopanja na trg dela in to podpira Euros. Potem imamo drugo fazo. Imamo zemljepisno mobilnost, ki razvija poklicno mobilnost. In to je zelo pomemben dejavnik, da bi ostali na trgu dela. Tu si ne smemo zastavljati nobenih vprašanj. Včasih so nekatere reakcije res zgrešene. Eures mora biti dodatno urodje. Zato, da bodo mladi lahko delali, tako da se bomo borili proti brezposobnosti. Pustimo tiste tam, kjer živijo. Če bomo to storili, potem bomo s tem imeli še več tvegan, da bodo ti mladi zapadli v trajno brezposobnost. Treba je razviti njihovo mobilnost, kajti s tem bomo razvili tudi njihovo ponovno zaposljivost na trajnosten način. Torej, mislim, da smo politično odgovorni za to, ne glede na državo, iz katere prihajamo, ne glede na politično skupino, iz katere smo. Treba je podpreti poročilo gospoda Bekarja. Hvala za vse te pripombe. Hvala tudi za čestitke. Gospod Bekar, Ali želite še kaj pripomniti? Preden bomo šli naprej s točkami na dnevnem redu, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Naslednje pol ure bom govoril zelo hitro. Ne, se opravičujem. Eh, hvala za vse prispevke. Na nekatere vidike želim um, in na nekatere pripombe se želim na kratko odzvati. O vseh podrobnostih pa se bomo seveda pogovorili med sporočevalci v senci in potem tudi spet v odboru. Zahtevo, da naj enake pravice kot za zaposlene veljajo tudi za pripravnike in vajence, torej o tem sploh ni dvoma. Moramo pripraviti zelo precizno zakonodajo. Če ne, potem tega ne smemo dopustiti. Tega si seveda mladi ne zaslužijo, da jih nekako eh, ženemo v neko postolovščino, ampak tam, kjer postaja, poten, obstaja potencial, ga je treba izkoristiti. Mogoče Eh, je prišlo do nesporazuma v zvezi s stavkom, da eh, bo do članice Euresa nadomestile koordinacijske službe. To se mi zdi ne drži. Če si ogledamo sistem danes in ugotovimo, da imamo v Evropi mobilnost eh, v višini 0,3 odstotka. To je zanemrljivo. V ZDA pa je ta mobilnost skoraj 20 krat višja. Torej, ne vidim smisla v tem, da bi eh, eh, se izgovarjali s problemi, eh, ki se pojavljajo danes. Eh, in zato želeli preprečiti to platformo. Komunikacija je zelo pomembna. To so povedali kar nekateri. To so povedali nekateri. Ta projekt bo uspešen samo, če ga bodo ljudje sploh poznali. Videti morajo, da EURES obstaja. V moje, med mojimi prijatelji, tega skoraj nihče ni povedal. Mogoče samo, so samo moji prijatelji tako neobveščeni, ampak verjetno to velja nasplošno. Potem um, odprava ovir, barijer tudi v internetu je pomembna. Um, da je treba razlikovati tudi med člani in partnerji, je jasno. Treba je zagotoviti um, na tej platformi večjo ponudbo delovnih mest in načeloma ne sme um, biti dovoljeno, da bi um, um, dobili prednost pri zaposlovanju tisti, ki imajo um, določeno državljanstvo. Um, pa še neka stvar. Za iskalce zaposlitve v mreži EURES ne nastanejo nobeni stroški, torej takih stroškov ni mogoče bomo morali še, se še bolj boriti za to, da bo to nasplošno sistem eh, brez eh, pristojbin. Potem čezmejna partnerstva so prav gotovo pomemben dodaten element. Hvala tudi za to, da ste opozorili na nadzor. Eh, Pomembn, nadzor je potreben. Potem vključitev socialnih partnerjev in tu se eh, odgovarjam samo Tomasu Manu por min socialni partner io seveda odšiten. Eh, Ki bolj potrebujemo socialne partnerje kot na področju delovne zakonodaje. In to je, in to je treba namestiti pred koordinacijsko ravnjo, umestiti tam kakovostno mobilnost. To je pomembno. Uh, Eh, eh, to naj ne spodbuja dumpinga in eh, poceni delovne sile, temveč gre za kakovostno zaposlitev. To naj ne bi bila samo spletna stran, temveč delovno politično orodje na evropski ravni. Storitve in službe je treba profesionalizirati, EURES pa narediti bolj prepoznavnega tudi omimba evropskega semestra je v redu. E, mislim, da je treba portal EURES vključiti v ta evropski semester in sicer kako učinkovito država članica ravna s tem um, orodjem, kajti uh, za zakonska pristojnost za trg dela in spodbujanje zaposlovanja ostaja pri državah članicah in to je tudi v redu. Vendar eh, to pomeni, da moramo države članice opozarjati na odgovornost, tako da bodo tudi izpolnjevale to obveznost. Sinergije in nediskriminacija sta prav tako pomembna vidika in to v celoti podpiram. Kolegica, vaše prispevke nikoli nisem razumel kot kritiko. To, kar predlagate, tega ne razumem kot kritiko. In EURES eh, tudi ni orodje za odpravo brezposelnosti eh, v Evropi, ampak eh, gre za orodje za krepitev mobilnosti, za odpiranje novih um, poti in lahko seveda tudi spodbudi ukrepanje držav članic na področju politike zaposlovanja, če bodo države članice ugotovile, da zamujajo, da ostajajo za drugimi, potem bodo mogoče postale bolj dinamične. To ni instrument, ki naj bi bilo uspavalo, temveč to je instrument, ki bo spodbudil k ravnanju. Uh, socialni faktori, eh, socialni dejavniki vključili in upoštevali jih bomo tam, kjer je to potrebno, ravno tako, kot je tudi eh, jasno, da mladi eh, radi uporabljajo mobilne telefone in aplikacije in to je zelo dober predlog, to je treba prebiriti, kako bi to vključili. Ampak Osebno sem prepričan, da je treba zagnati sistem najprej na splitu in potem to preverimo. Potem spremljevalna podpora, če se nekdo preseli v drugo državo. To je res, da je potrebno. Ampak mislim, da tu zadevamo tudi na proračunske meje v Evropi. In tudi, če zveni čudno, eh, mislim, da je pozvana tudi država članica eh, domača država, domovina, da prispeva k tej mobilnosti in jo spodbuja. In s tem sem tudi že povedal vse. Pripravništvo ne smemo zlorabiti in pripravnikov ne izrabiti kot poceni delovno silo. E, to vrednotenje pripravnikov um, mora, uskla, e, mora biti v skladu z dostojanstvom, ki ga, um, ki ga izrikamo tudi mladim, ne smemo jih izkoriščati. Potem eh, čezmena partnerstva in večjezikovne publikacije, to je samo umivno. Mobilnost eh, ne sme ostati na papirju, temveč eh, mora biti prenesena v prakso. Ampak pri 0,3 odstotni mobilnosti danes imamo veliko potencijala na vzgor. Potem nekateri so rekli, da naj bi usmirjeno se povezovali regije med sabo to je dobro. Tudi komisija bi mogoče usmirjeno lahko spodbudila določene regije, da se bolj povežejo, potem zasebni, um, zasebne službe za zaposlovanje so tudi del tega projekta, potem um, davčni problemi ali problemi socialnega zavarovanja. To seveda je treba celoten proces spremljati. Mladi eh, ne morejo biti eh, primorani, <laughs> da gredo v tujino, temveč to naj ostane možnost in ponudba mladim. In to eh, tako naj tudi ostane. Potem spričevala o usposobljenosti, izkazi o usposobljenosti. Žal kvalifikacije še niso priznane med državami članicami in ta platforma EUROS, eh, kandidature za delovna mesta na EURES-u bodo verjetno še naprej spodbujale države članice, da storijo več tudi na področju priznavanja eh, vzajemnih, vzajemnega priznavanja kvalifikacij. Ne bojim se, da bi delavci iz držav z nizkimi plačami Eh, v državah z višjimi plačami povzročile problem. Povzročili problem, kaj ti če neka država z višjimi plačami ima prosta delovna mesta, potem eh, bo ta država iskala kvalificirano delovno silo v Evropi in mora biti popolnoma vseeno, od kje ta prihaja. V tem ne vidim nobene nevarnosti, predvsem ne, če vidimo, da so um, plače um, um, v, določenih držav, v, v državah določene, torej s kolektivnimi pogajanji in se ne sme pod to raven. Mobilnost kot šansa treba je rešiti, seveda tudi vprašanje jezika, vendar ta pristop, ki ga predlaga komisija, se mi zdi pozitiven. Um, seveda ne smemo uh, zavrtiti um, časa nazaj. Uh, Eh, potencial Euresa je tako velik, da eh, v tem vidimo velike možnosti in predvsem vidimo eh, povečanje zaposljivosti pri mladih. In to je stranski učinek vsega tega, predvsem v prihodnosti. Vsem poročevalcem v senci in vsem v tem odboru se zahvaljujem za sodelovanje. V naslednjih tednih bomo to poskusili uspešno zaključiti. Hvala. Hvala, gospod Pekar, hvala vsem za vse prispevke. Sedaj bi povedala nekaj o razpravi. Gospa Morin Chartier, vi boste naslednji, potem gospa Ribeiro. Ampak najprej nekaj informacij glede datumov da bo to sprejeto odboru za zaposlovanje, to poročilo EURES-u, to bo 7. maja, mislim da. In tu je prišlo do spremembe datuma. Potem bi rada povedala še nekaj glede 12. točke na dnevnem redu. Ne bo časa za obravnavo te točke. ampak rok za vložitev predlogov sprememb je 3. marec. V odboru za zaposlovanje bo to sprejeto 24. marca. Glede odločitve o oblikovanju odbora socialno zašito in ko gre za preklic odločitev, lahko rečem, da imamo tu rok za vložitev predlogov sprememb, to je 3. marec in to bo sprejeto odboru za zaposlovanje 24. marca. Potem 15. točka na dnevnem redu, mestna razsežnost politike Evropske unije. Kot sem že omenila na začetku sestanka, Evelin Regnar žal ni mogla biti z nami tu danes, ampak posredovala mi je zapiske in rekla je, da se bomo pri osnutku mnenja sredotočali na pet točk. Najprej na mesta, ki morajo biti bolj vključena v sam proces oblikovanja, potem imamo tudi mestne regije, ki jih je treba močneje vključiti v naložbeni načrt. Tretjič, potrebujemo več socialnih naložb. Teh naložb naj ne bi vključili v izračun javnega primankljaja potem četrtič imeli naj bi tudi proračun glede na enakost med spoloma in potem peta točka. Kolegica bo povdarila vidik načel subsidijarnosti in sorazmernosti. To je bistvenega pomena za majhna in velika mesta. Glede na to, da je kar malo časa, lahko rečem, da bo kolegica imela malo časa za glavne točke, kot tudi vi, ampak imeli bomo tudi zelo splošno stališče z njene strani. Kolegica bi rada, naj vam povem, da so mestne regije ključni akteri pri doseganju ciljev na področju ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in spodbujanja rasti in gospodarstva, tako da je pripravljena prebrati vse vaše predloge sprememb, prav tako je pripravljena delati s poročevalci v senci v prihodnjem tednu. Ja, rok za vložitev predlogov sprememb pa je 3. marec. V odboru bo to sprejeto 1. aprila. Zdaj pa gremo lahko nazaj na deseto točko na dnevnem redu. In to je tudi zelo, zelo pomembna točka. Gre za poročilo, ki zadeva socialne partnerje, ampak za nas v tem odboru je to pomembno. Sedaj pa predajam besedo gospe Morin Chartier. Prosim. Merci. Hvala, gospa predsedujoča. Gre torej za to, da bi preko tega poročila vplivali na predlog direktive sveta in parlamenta, če govorimo o pomorščakih. Tu imamo kar nekaj že obstoječih direktiv na tem področju. Zakaj? Zato, ker imamo evropsko zakonodajo, po kateri so pomorščaki izključeni iz nekaterih direktiv, kjer gre za organizacijo zaščite delavcev. Torej, rada bi spomnila na kontekst. Tako da je bilo zelo pomembno, da smo lahko nadaljevali to delo vsi skupaj. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci, Anije Sungerus, Ula, Uli Turnes, Agnes iz socialistov, potem Arniku iz EKR-a, Patriku iz Goje, Jean Lamberts iz Zelenih in Tici Begin iz FTD. Vsi so delali precej intenzivno pri sestavi tega poročila. Seveda sem tu uporabila tudi sekretarjat odbora, hvala Sajtanu tudi on je pomagal pri tem in res sem strateško gledala na to, da bi skupaj vplivali na oblikovanje poročila že od samega začetka dela. Tako da smo imeli sestanek poročevalcev, vse politične skupine skupaj in tam smo se sestali s predstavniki komisije in sveta, tako da bi obravnavali to temo. Potem sem sestavila poročilo in na to sem prejela 34 predlogov sprememb, 2 iz LS-a, 19 iz socialistov, 2 iz EKR-a, 2 iz strani liberalcev, enega strani zelenih in 5 iz e FDD in 3 iz skupine samostojnih poslancev. Hvala vsem poslancem, ki so predlagali zelo konkretne spremembe, kaj ti to odraža tudi prijetno vzdušje, o katerem smo delali pri sestavi tega poročila. In zelo sem vesela, kaj ti med vsemi temi predlogi sprememb, jih je 16 od 34, ki so praktično identični poročilo. Torej, Naše delo usklajevanja, posvetovanja, vključevanja idej enih in drugih je bilo res olajšano. Kakšen pa je naš splošni cilj? Strani vseh poročevalcev ta, da smo tako zvesti, kot se le da, doseženemu sporazumu med državami socialnimi partnerji in delavci. Mimo teh 16 identičnih predlogov imamo tudi druge predloge, ki so praktično kompatibilni s poročilom in z dogovorom. Tu imam še zlasti v mislih 19. predlog spremembe Žeroma Lavrijuja. Povdaril je, pomembnost majhnih in srednje velikih podjetij v vseobsegajočo rast. Potem imamo tudi 22. predlog spremembe skupine socialistov glede pomembnosti konvencije o delu pomorščakov, zato da bi izboljšali pogoje dela za zaposlene. No, nekateri predlogi spremem in to imamo v mislih predlog 21 in 23 predlog. Ta dva predloga pozarjata na preveliko upravno obremenitev za majhne srednje velika podjetja, na to moramo biti zelo, zelo pozorni. In seveda je veliko predlogov, ki potrjujejo pomembnost izboljšanja pogojev dela za pomorščake. In to je tudi naš splošni cilj. Hvala Jean, ki odhaja, ampak je zelo aktivna na tem področju. lahko pride do tehničnih težav včasih. Ampak to smo rešili skupaj, preverili smo tudi celotno besedilo. Imeli smo majhno tehnično težavico in predsedujoča to bi rada omenila tu. Šlo je za 18. predlog spremembe EFDD. Gre za zakonodajni predlog. In v zakonodajnem poročilu lahko omenjamo le uradne obstoječe dokumente. Torej, danes imamo dogovor med socialnimi partnerji in delavci, ampak to ni uradni dokument. Tako da mi to lahko vključimo v naše razmisleke, v naše delo, ampak tega ne moremo uradno omenjati v zakonodajnem besedilu. Tako. To je v glavnem vse to so najbolj žgoče točke pri našem delu, pri sestavi predlogov sprememb. Glede sporozuma, o katerem sem pravkar govorila v svojem poročilu, verjetno se boste spomnili, da sem tu vključila omembo novih tehnologij, zato da bi lahko razvili tudi vključevanje posvetovanja s socialnimi partnerji. Vse politične skupine so se strinjale glede tega, nekatere bolj, druge manj, ampak poslušajte. Prav kmalo bomo ponovno imeli sestanek in sicer v Strasburu 12. na plenarnem zasedanju 12. marca se bomo srečali zato, da bi lahko oblikovali kompromisne predloge sprememb tako obsežne, kot se le da. Seveda bomo tu upoštevali tudi mnenje odbora za ribištvo. Veronika Lopez Fontanje je zelo aktivna na tem področju, vem, da nam bo pomagala pri vključevanju mnenja odbora za ribištvo. In na koncu bi rada samo spomnila na nekatere jezikovne napake, do katerih je prišlo. To smo imeli predlagano poročilo v francoščini in potem je bilo to prevedeno v angliščino. Rada bi omenila vsem poročalcem senci člen 5, drugi odstavek. Tu imam 15. predlog, gre za omembo odstavka 1 in 2. 1 in 2. Zato, da bi se strinjali socialni partnerji v istem členu angliške različici, pa imamo. To je treba prenesti za to, da se strinjamo s socialnimi partnerji. Torej, malenkost, hvala predsedujoča. To sem želela reči pri predstavitvi tega dela. Seveda sem na voljo za vprašanja različnih pročevalcev v senci. Z veseljem vam bom prisluhnila. Hvala lepa. Well, we... Najlepša hvala. No, zmanjkuje nam časa. Pripričana sem da bodo poročevalci v senci zelo kratki in jedrnati. Tako da vam kar dajem besedo in vas prosim, da ste kratki. Gospa Jungirius, ja, se bom potrudila biti čim bolj kratka in jedrnata. Zahvaljujem se vam za vse delo, ki ste ga opravili in naj povem tole. Skupina S in D podpira bistvo vašega poročila, glavno usmeritev vašega poročila. Predvsem zaradi dejstva, ker podpiramo dogovor med socialnimi partnerji in poskušamo delati v tej smeri tudi v tem poročilu. Dobro je, da bomo imeli sestanek marca, saj sem povsem prepričana, da bomo lahko uspeli obdelati vse predloge sprememb, ki jih imamo, večina se jih tiče uvodnih izjav. Za našo skupino pa je prednostna naloga ta, da se v samem poročilu usmerimo v to, da zagotovimo boljšo situacijo pomorščakom z uporabo vse moderne tehnologije, ki nam je na voljo. Zadovoljni moramo biti z moderno tehnologijo, saj nam ta omogoča izboljšati življenja pomorščakov. Če je ta na voljo, zakaj je torej ne bi uporabili? Toliko z moje strani. Sem pa prepričana, da bomo imeli ustrezno sodelovanje in da se bomo uspeli vse dogovoriti marca. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gerike, IKR. E Spoštovana gospa predsedujoča, poročevalki bi se še enkrat zahvalil za ustrezno in dobro sodelovanje. Mislim, da smo skupaj pripravili dobro priporočilo in dobro podlago za predlog komisije. Predvsem smo se osredotočili na dialog s socialnimi partnerji, kar je bilo že omenjeno in upoštevali njihovo stališče. Sem pa ustrezno previden, ko gre za dodatne predloge sprememb. Samo na dveh mestih eh, smo vključili eh, mala in srednje velika podjetja je pa jih treba gotovo upoštevati v evropskem gospodarstvu. Moramo pa ostati konkurenčni v primerjavi s tretjimi državami. Dodatna obremenitev pomoščakov gotovo ne more biti odgovor. V Evropski uniji moramo zagotoviti enake in konkurenčne pogoje za vse. E, o tem govori predlog spremembe 21. Drugi predlog spremembe govori o možnosti praktičnega izvajanja in s tem povezanimi stroški dodatnega premena za manjša podjetja. V naši skupini se zato zauzemamo za vložene predloge sprememb, ki so usmerjeni predvsem na pravno-tehnična vprašanja in eh, prosimo zato, da bi o tem ustrezno razpravljali v okviru vseh skupin, a pri tem moramo vključiti tudi socialne partnere. Še enkrat, eno je jasno, to zakonodajo pripravljamo da bomo imeli ustrezno oblikovane politike dela v državah članicah. Tu bi morala biti naša skupna osredotočenost. Hvala. Hvala lepa. Gospod Labajova iz skupine Alde ima zdaj besedo. Hvala, gospod predsedujoč. Minu Ule Tornajez, govorim poročevalke v Senci. Ta se zahvaljuje poročevalki za dobro sodelovanje pri tem poročilu. Med izmenjavo mnen so socialni partneri dosegli dogovor o tem vprašanju kar se nam zdi bi bilo treba spoštovati. Prvi osnutek poročila se je nekoliko odmaknil od dogovora socialnih partnerjev. Kolikor sem razumela iz pisarne poročevalke, je šlo bolj za jezikovno zadevo, kar so že rešili. Kljub temu, da so socialni partnerji dosegli dogovor, so politične skupine vložile vrsto predlogov sprememb, ki še vedno odstopajo od dogovora. Treba je upoštevati, da je dosežen dogovor in besedilo socialnih partnerjev občutljivo. Po naših izkušnjah s politikami za trg dela na Danskem je treba dogovor s socialnimi partnerji spoštovati in politiki tega ne bi smeli spreminjati. Dogovor socialnih partnerjev je bil in ostaja smernica za delo ULE pri tem poročilu in za delo na predlogih sprememb. V imenu ULE Se še enkrat zahvaljujem poročevalki in poročevalcem v senci in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala. Thank you. Uh... Najlepša hvala. Gospod Lejerik je na vrsti v imenu skupine GUE. Merci, hvala, predsedujoča. Tudi jaz bi se zahvali gospe Mara Šartje za to poročilo in za vse upravljeno delo. Pomorščaki so ljudje, ki delajo res v hudih razmerah. To je težko delo. Imamo včasih podnebne razmere, ki so težke, morske razmere, ki vplivajo na vse in so tudi lahko problematične. In to je bila prava anomalija, da ti pomorščaki nimajo socialnih pravic v skupnosti, kar obljubljajo nekatere direktive. To, ta izjema je pomenila anomalijo in s tem poročilom naj bi to uredili v osnotku direktive v znatnem delu, tako da bi prenesli dogovor, ki je izpogajan med delodajalci in delojemalci v pravo. To je dobro. To bomo podprli, prav tako bomo podprli cel niz zelo pozitivnih predlogov sprememb ki jih imamo zlasti glede socialnih pogajanj, glede drugih morebitnih vidikov. Torej, po glasovanju bomo potem zagovarjali to izbiro na svetu, zato da bi to lahko dokončno sprejeli. Hvala. Thank you. Hvala. Časovnica je takšna sem o tem že spregovorila, mislim, da ne. 1. aprila bomo to sprejeli v parlamentu, glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo potekalo na prvem plenarnem zasedanju maja. Takšna je časovnica za ta predlog. Pozdravljeni in dobrodošli vsi mladi obiskovalci, ki ste prišli v dvorano, imamo zasedanje odbora Empel in lepo ste dobrodošli. Ta sestanek ne bo trajal predolgo, upam pa, da boste našli kaj, kar vas bo zanimalo, čemor boste z zanimanjem prisluhnili in da boste imeli lepe spominje na obisk v Evropskem parlamentu. Tako, zdaj pa gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu. Mednarodna konvencija, Mednarodne pomorske organizacije o standardih za vzpostavljanje zanje sprečeval in stražarjenje osebja na ribiških ladjah. Sofiji Ribeiro, poročevalki, kar dajem besedo. Izvolite. In primer Lugarke regresira v Zoltan Pujopila. Najlepša hvala. Naj se najprej zahvalim vsem kolegom in kolegicam za pomoč pri pripravi poročila. Zelo na kratko. Gre za predlog v zvezi s projektom sveta, kjer so države članice pozvane naj konvencijo eh, ratificirajo. Gre za konvencijo Mednarodne pomorske organizacije iz leta 1995 o standardih za usposabljanje osebja na ribiških ladjah. 22 držav članic je podpisnic te konvencije, vendar so jo do sedaj ratificirale le štiri. Kakšen je cilj omenjene konvencije? Gre za to, vrhta osebje, pomorščaki na krovu, imajo ustrezne kvalifikacije in ustrezne spretnosti, ki so potrebne za njihovo delo. Vse to pa je treba tudi dokazati in sicer z uradnimi spričevali in potrdili. Govorimo predvsem o konvenciji ki postavlja v spredje strokovno usposobljenost. Evropska unija te konvencije ne more ratificirati, to morajo storiti države članice. Vendar pa tega tudi same države članice ne morejo kar tako storiti, saj gre, deloma, saj gre za delne pristojnosti na tem področju. Zato potrebujejo posebno pooblastilo in odobritev Evropske unije. Gre namreč za področje, ki načeloma spada v pristojnosti Evropske unije. Zato je potrebno tudi soglasje Evropske unije, da države članice to konvencijo lahko ratificirajo. Zaradi tega, verjetno zaradi tega, so do sedaj to konvencijo ratificirale le štiri države članice. Zdaj pa je pomembno, da državam članicam dajemo možnost, da lahko vse ratificirajo omenjeno konvencijo. Gre za standarde za usposabljanje osebja na ribiških ladjah, kar je izjemno pomembno. Gre tudi za načelo subsidijarnosti in eh, moj predlog je, da Evropski parlament glasuje pozitivno o tem predlogu sveta. Vsekakor pa je treba dodati še nekaj. Srečala sem se s poročevalci v senci, eh, prisluhnila sem njihovim komentarjem in jih upoštevala, tako da lahko enoglasno zaključimo s tem poročilom prejela sem tudi stališča nekaterih drugih organizacij, pa tudi odbora za ribištvo Evropskega parlamenta. Gre za vprašanje izobraževanja in eh, pooblastila, a predvsem je pomembno zdravje pomorščakov na njihovem delovnem mestu. Seveda obstajajo še nekateri drugi vidiki, tehnični vidiki. Eh, ti standardi naj bi se izvajali na ribiških ladjah določene dolžine in to je deloma že problematično. Zato moramo mi kot parlament svetovati komisiji naj vidike usposabljanja in vidike varnosti izvaja za vse pomoščake v Evropski uniji. To bi morali izvajati za vse pomoščake, zato da bi zares zagotovili ustrezno varnost na delovnem mestu. Ribištvo je namreč poklic, ki je med najnevarnejšimi. Po vsem svetu eh, pri, iz, pri izvajanju ribiškega poklica na leto umre okrog 24 tisoč ljudi, zato je zares pomembno, da zagotovimo usposabljanje, da bodo naši pomorščaki med najviše kvalificiranimi na svetu, da bodo lahko tudi delali v najboljših varnostnih pogojih na svetu. Zdaj pa čakam še na zaključne komentarje počasov v senci. Hvala. Well, uh, the... No, beseda je vaša. Gospa Dlabajova bo prva na vrsti. Hvala, gospa predsedujoča. Se upravičujem. Ponovno govorim v imenu Ule Turnes. Očitno bomo obravnavali vsa ta poročila danes eh, in bo morala govoriti o njenem imenu. Ula bi se želela zahvaliti poročevalki za osnutek poročila. Pravi, da v celoti podpira osnutek poročila, ki je pripravila poročevalka. Kljub temu pa želimo povdariti, da so socialni partneri imeli razpravo in dosegli dogovor o določenih vprašanjih novembra lani. Po našem mnenju eh, moramo v našem odboru upoštevati tudi ta dogovor socialnih partnerjih pri vsem delu, ki ga opravljamo. Ula bi to priložnost želela izkoristiti, da spomni na razpravo, ki je potekala 26. novembra med predstavniki delodajalcev, eh, eh, in predstavniki delojemalcev različnih organizacij in dogovor, ki so ga dosegli. Treba je povdariti prispevek in pomembno vlogo socialnih partnerjev pri vprašanjih eh, zaposlovanja v Evropski uniji. Ula pa se že veseli nadaljnega dela pri tem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Elena Gentilo je naslednja na vrsti. Izvolite. Grazie, Presidente. Ovviamente. Hvala, gospa predsedujoča. <clears throat> seveda se strinjam eh, s številnimi točkami, ki jih je povdarila poročevalka. Eh, meni se zdi, da je to pomembna razprava in da že nestrpno čakamo na takšno odločitev, tako da bomo imeli več, da se bomo bolj zavedali dela na morju in tudi tega, da je treba zaščititi delavce da je treba zagotoviti njihovo varnost tudi s uspos, poklicnim usposabljanjem, ki so koristni. Torej, s tem um, uh, namenjamo pozornost tudi sektorju gospodarstva, ki je v zadnjih letih um, v nekaterih južnih državah Evrope bil izpostavljen velikim pritiskom in je prišlo do upadanja pomina tega sektorja. In tudi tu eh, vidimo, eh, torej morje lahko ponudi dobre delovne pogoje in morje je lahko tudi enkratna priložnost za rast in razvoj, če nam bo uspelo vzpostaviti ustrezne pogoje, da se to tudi zgodi torej dela, kakovostno dela, temelji na ustriznem usposabljanju tudi za področje varnosti. Mislim, da bi se morali potruditi, da bi eh, ta sklep bil sprejet čim prej, kajti eh, svet dela pa tudi eh, podjetniki eh, že nestrpno čakajo na to našo odločitev. Hvala za opravljeno delo. Hvala lepa. Arne Gerike za skupino EKR. Ne, ne želite besede. Prav, na našem seznamu ste kot poročevalec v senci, a če ne želite besede, bo na vrsti gospa Sube iz skupine GUE. Obrigada, gospod predsednik. Um, Hvala, gospa predsedujoča. V celoti se strinjamo s poročilom. S tem poročilom pravzaprav želimo podpreti predlog sveta, zato tudi nimamo veliko predlogov sprememb. Po našem mnenju je ratifikacija te konvencije, ki jo morajo opraviti države članice, nekaj, kar bo zares prispevalo k usposabljanju in izboljšanju usposabljanja ter s tem tudi izboljšanju varnosti vseh pomorščakov. V utemelitvi je poročevalka zapisala nekaj izjemno zanimivega. Šlo naj bi namreč le za srednje velike ladje, ki so zajete in to je zelo zanimivo. Vedeti moramo namreč, da se zelo velik del ribolova, obalnega ribolova, opravlja predvsem na majhnih ribiških ladjah in tega ta konvencija sploh ne zajema. Prav tam so delovni pogoji najslabši. Gre za izjemno prekerno zaposlovanje, slabšo varnost in tega se tudi ne nadzoruje najbolj. Prav zaradi tega, ker so prihodki takšnega ribiškega osebja zelo majhni in ker se tega ne nadzoruje eh, dovolj, pogosto pride do nesreč in celo do smrtnih primerov prav na takšnih majhnih ribiških ladjah. Pogosto ima to opraviti s tem, da so uh, njihovi delovni časi močno predolgi, da delajo veliko preveč časa naenkrat in to seveda vpliva tudi na njihovo varnost in zdravje. V takšnih težkih okoliščinah se seveda pogosto zgodi, da varnost ni dobra. Tega zato ne moremo preprosto izključiti iz ureditve poklicov, ki se upravljajo na morju. Vse to je treba nekako bolje urediti, zato da se tudi te delodajalce zaščiti, da prejmejo uh, vsaj minimalno plačo, da lahko od tega živijo in da se ne podajajo v izredno nevarnost, ko se odpravijo na more, kajti prav to se žal dogaja. Recimo na portugalskem imamo žal s tem veliko težav in to gotovo ni spremljivo. Hvala. Thank you all for staying. Hvala vsem. Hvala, ker ste ostali tu in ker ustrezno podajate komentarje. Zdaj pa še nekaj besed o časovnici. Sprejetje v odboru EMPL bo 24. marca, na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali okvirno 2. aprila. Časovni rok za pošiljanje predlogov sprememb, najpomembneje pa je 5. marec. Hvala vsem za prispevke. Opomnim pa naj vas še, da začnemo ob treh popovdanski del našega zasedanja. Imeli bomo predstavitev, ki jo organiziramo skupaj z odborom za kulturo in izobraževanje. Gre za predstavitev o tem, kako reformirati izobraževalne sisteme v Evropi kot način boja proti osipništvu, revščini otrok in brezposelnosti mladih. Gre za eno ključnih vprašanj, s katerim se ukvarjamo v našem odboru, zato upam, da boste vsi našli čas, se udeležili tega pred, tega predavanja, teh predstavitev, ko gre za vprašanje in prihodnost mladih. Še posebej tisti, ki tesno sodelujete z mladimi. Se vidimo torej ponovno ob treh. Hvala.